Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V mestu St. Francis je 18. oktobra eh, prišlo do eh, zelo močnega deževja. To je eh, vplivalo na celotno Kalabrijo. Uničenih je bilo veliko domov in tudi veliko infrastrukture. Mnogo ljudi je moralo zapustiti domove, tudi šole so zaprte nažalost to vrstni dogodki postajajo v Kalabriji vse bolj pogosti, verjetno kot posledica podnebnih sprememb. Gre za naravno katastrofo in upamo, da bomo lahko eh, izkoristili Evropski sklad za solidarnost. Rad bi izrekel svoje eh, sočutje prebivalcem tega mesta in okoliških mest, ki so bila prizadeta. Najlepša hvala. Prisluhnili smo temu, kar ste povedali in tudi mi izražamo svojo solidarnost zaradi katastrofe, do katere je prišlo v Kalabriji. Mislim, da lahko govorim v imenu celotnega parlamenta, ko pravim, da eh, parlament izreka solidarnost celotni regiji. Prva točka na dnevnem redu danes je, je izjava komisije o reformah in razvoju dogodkov v Republiki Moldovi. V imenu komisije najprej dobi besedo komisar Füle. Izvolite, gospod, imate besedo. Morning, Chairman, Dobro jutro, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Če obravnavamo med Evrop, odnose med Evropsko unijo in Moldovo, je nesporno, da smo dosegli veliko napredka v rekordnem času. Ampak na eh, domačem.